Dzień dobry. Lep pozdrav. Pozdravljeni na nadaljevanju zasedanja. Dobrodošlice tudi predsedniku Evropskega sveta, gospodu Van Rompuju. Dobrodošel tudi predsednik Evropske komisije in eh, gospod komisar. Prva točka na dnevnem eh, redu je izjava predsednika Evropskega sveta o sklepih Evropskega sveta z dne 24. in 25. marca 2011. Besedo dajem kar takoj predsedniku Evropskega sveta, gospodu Hermanu Van Rompuyu. Izvolite, beseda je vaša. Gospod predsednik,